nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciu minut. No, več kot pet minut zamude si ne moramo privoščiti. Torej, dame in gospodje, naj vas eh, spomnim, da bomo prvih 15 minut upravljali tudi snemanje v dvorani za Europarl TV, ki torej za snemanje brez zvoka, torej nemi film, ampak moram vas o tem eh, obvestiti. Torej, ne vidim še vseh kolegov tu, ampak radiva dnevni red mislim, da ni pripomp. Kot rečeno, zasedanje se prenaša tudi po spletu z 19 jeziki, razen običajnih. Ključna tema prihodnost kmetijstva in pridelave hrane, poročevalec gospod Dorfman. Torej, danes bo to nekakšna glavna tematska razprava v našem odboru. Mnogokrat smo že govorili na to temo in uh, lahko bi povedali, da ni praktično zasedanja našega odbora, ne da bi govorili o potrebah po spremembi uh, SKP. No, gre torej za naše mnenje k sporočilu komisije z 29. novembra. Stališče našega odbora pa je seveda temeljnega pomena. No, več o vsebini nam bo povedal povrčevalec. bi pa si želel, da se čim prej lotimo te teme. Torej, po predstavitvi poročevalca besedo dobijo poročevalci v senci, potem pa koordinatori in potem člani in nadomestni člani. Torej, če se strinjate, izvolite poročevalec. Zdaj je vaš čas. Ja, danke, Hvala, gospod predsedujoči za besedo. Lahko kar nadaljujem tam, kjer ste vi zaključili časovni načrt. Tudi tu v odboru smo večkrat o tem govorili eh, in sicer pomembno je, da do maja, najkasneje junija, tu v Strasburu to poročilo tudi potrdimo. To bi pomenilo, da bi 17. maja v odboru za kmetijstvo morali glasovati o tem. Poročilu. To pomeni, da imamo relativno malo časa, no in ravno zato sem poskušal to poročilo tudi v relativno kratkem času obravnavati. No in eh, to poročilo je sedaj na voljo za obravnavo tu v odboru in pa seveda tudi v kontekstu našega dela v prihodnih tednih in mesecih. Moj cilj je bil in bo tudi ostal pri tem poročilu, da imamo kar se da politično poročilo. Skratka, menim, da ni naloga tega poročila spisati novo SKP. Eh, tehnične podrobnosti, tehnična vsebina, mislim, da ni tu na mestu. To bo konec koncev sestavni del zakonodajnega predloga. Tu v tem primeru pa mislim, da je pomembno, da uberemo stališče do temeljnih vprašanj skupne kmetijske politike, da imamo kar se da enotno ali vsaj večinsko stališče v našem odboru. In ravno v tem duhu sem si prizadeval tudi pripraviti to poročilo in eh, skušal sem eh, kar se da veliko tem vključiti, predvsem se torej lotevati zadeve splošnega vidika, da bi šli v podrobnosti. Poročilo sem razdelil v tri poglavja. Ta poglavja odražajo posamezne dele zakonodajnega predloga. Komisar Phil Hogan je namreč na enem od skupnih sestankov že dejal, da namerava pripraviti tri zakonodajne predloge in sicer enega o novi subsidijarnosti na relaciji EU države članice oziroma regije. To naj bi bil tako mene New Delivery Model, kot ga poznamo iz eh, sporočila komisije, je torej za novo porazdelitev pristojnosti med Unijo in članicami drugi zakonodajni predlog, to bi bilo bistvo SKP, prvi, drugi stebr in potem še tretje poglavje, ker gre pa za tržne vreditve, sploh kar zadeva agrarne trge in seveda na koncu imamo še nekaj zaključnih pripomb. Kar zadeva prvi del, torej ta New Delivery Model, ta nov model razmeri med EU eh, e in državami članicami. No, tu je stvar takšna, da iz sporočila komisije, lahko povzamemo le eno osnovno izhodišče, na podlagi katerega si komisija predstavlja ta nov model. Zdaj v nekaterih predstavitvah je to zdaj že bilo nekoliko bolj prečiščeno, ampak ni še konkretnega predloga o tem, kako naj bi izgledal takšen eh, nov model. Zato sem v svojem poročilu zapisal, da se tu eh, ne bi smeli izogibati novostim, če bo šlo za to, da bo SKP postala enostavnejša, manj zbirokratizirana. E, to je edino prav. E, prav tako, če gre za to, da SKP bolje prilagodimo potrebam držav članic, kar se vsega tega tiče, se lahko strinjamo. Ampak SKP mora dejansko biti skupna kmetijska politika. To mora ostati evropska kmetijska politika in ne sme e, privesti do te mere subsidijarnosti, ki bi potem na koncu pomenila, da bo vsaka država članica preprosto počela to, kar hoče. Ker, eh, kar zadeva produkte kmetijstva, se pravi hrano, imamo enotni trg in eh, različne odločitve v različnih državah članicah seveda logično lahko vodijo tudi do izkrivljanja tega trga. V poročilo sem tudi zapisal, da imam določene pomisleke, določene skrbi glede državnega načrtovanja kmetijske politike na državni ravni. V poročilu komisije je namreč govora o eh, državnem načrtu za kmetijsko politiko, eh, ki naj bi zajemal vse ukrepe drugega stebra. Namreč na ravni načrtovanja v državah članicah, predvsem v tistih, kjer eh, velja zvezdna ureditev, imamo zelo raznolike sisteme. Za prvi stebr so odgovorne eh, države na centralni ravni, za drugi stebr so v številnih državah članicah odgovorne regije oziroma federativne enote. In to novo izhodišče ne sme privesti do tega, da bodo eh, regije, ki imajo večinoma tudi ustavno pravno gledano dodeljene pristojnosti, mm, potem izgubile pristojnost glede predvsem podeželje kmetijstva. Potem, kar zadeva prvi in drugi stebr, prav tako ugotavljam oziroma opozarjam na to, da smo mnenja, ali vsaj jaz sem mnenja, da trenutni model dveh stebrov predstavlja model, ki se je izkazal za koristnega in da velja ta model tudi v prihodnje ohraniti. Prav tako sem mnenja, da če bomo ta model ohranili, ga je potrebno tudi na nek eh, smislen, razumen način financirati. Mislim, da moramo predvsem poskrbeti za to, da bo skupna kmetijska politika v naslednjem večetnem finančnem okviru ustrezno finančno podkrepljena, tako kot je bila do sedaj, torej da bo imela dovolj denarja, da bomo to politiko lahko tudi ustrezno financirali. Potem še nekaj premislekov o prvem stebru. V osnovi sem mnenja, da je evropski model kmetijstva vsekakor model, ki temelji na družinskih kmetijah. Družinska kmetija je namreč ključni element našega agrarnega modela in ta model moramo tudi nadalje spodbujati. In seveda je tako, da družinske kmetije v različnih regijah, v različnih državah Evropske unije eh, pomenijo tudi kmetije različnih velikosti. Družinska kmetija v eni državi ne pomeni isto kot v drugi. V vsakem primeru pa moramo uvesti takšne mehanizme, da bodo mala ali manjša kmetijska gospodarstva lahko preživela. Mislim, da potrebujemo torej eh, načelo degresivnosti, ko gre za plačila iz prvega stebra in ta degresivnost ne sme predstavljati nekakšnega sankcijskega ukrepa, ampak mora upoštevati eh, tudi proizvodne stroške. In zato menim, da moramo tu imeti višjo stopnjo doplačil za prvi hektar. Potem je tu vprašanje, ali naj uvedemo absolutno zgornjo mejo, no to bi prepustili državam članicam. Prav tako sem mnenja, da pri neposrednih plačilih v prvem stebru tiste države članice, ki to že počno, ko gre torej za obračune premij v prvem stebru in ki vključujejo historične elemente, da je potrebno pri teh državah ta zgodovinski element v polni meri odpraviti, kajti ne predstavljam si, kako bi leta 2027, kajti za to obdobje gre, torej da bi do leta 2027 še vedno plačevali premije, ki temlijo na tem, da je nekdo 27 let prej eh, imel v obdelavi neko določeno polščino. Mislim, da to ni ravno jasno odraz realnosti, sploh ne, ker potrebujemo vse evropski model in eh, to bi lahko tudi pomenilo, da popolnoma odpravimo takšen eh, sistem eh, plačil in to nadomestimo s popolnoma drugačnim sistemom. Kar zadeva zunanjo konvergenco, torej eh, porazdelitev denarja med državami članicami. Mislim, da tu potrebujemo kar se da pravično porazdelitev sredstev, ampak eh, pri tem mora ta porazdelitev temeljiti na tem, da seveda obstajajo različna, različni proizvodni stroški na različnih lokacijah v Evropi in da so tudi razmere različne v različnih državah članicah Evropske unije. In eh, celotno financiranje kmetijske politike, moramo gledati celokupno, torej prvi in drugi stebr skupaj. Potem, kar zadeva vezana plačila, vezana plačila mislim, da še naprej potrebujemo, potrebno jih je učinkovito izvajati na način, da ne privedejo do izkrivljanja konkurence. Ključno vprašanje, po mojem mnenju, je generacijski prehod, torej mladi kmetje. Mislim, da tu potrebujemo strateški pristop v vsaki državi članici in ta strateški pristop mora vsebovati elemente prvega stebra, elemente drugega stebra, pa tudi politike na nacionalni ravni. Treba se vprašati, ali mladi kmet, eh, mlada eh, kmetica eh, lahko potem računa ne le na SKP, ampak tudi na številne druge nacionalne elemente. Tu je dedno pravo, davčno pravo, potem pravila glede odločitve investicij in tako naprej in tako dalje. Vse to je v nacionalnih eh, pristojnostih. Potem drugi stebr, eh, tudi to sem izpostavil in tudi mm, program Lider v drugem stebru. No, potem je tu vprašanje samega ustroja. Kako opravičiti javna plačila, torej te transferje, tudi na področju okolja. Mislim, da moramo po eni strani stvari poenostaviti, zadeve razjasniti, ampak te poenostavitve ne smejo privesti do tega, da obveznosti do okolja kakorkoli zmanjšujemo. Menim, da se sistem zelenitve ni izkazal. Mislim, da lahko to podkrepimo z močnejšo komponento v eh, prvem stebru in tudi močnejšo okoljsko komponento v drugem stebru. Inovacije so izredno pomembne za prihodnost, to je eden ključnih izzivov za naše naslednje leta. In na koncu še nekaj zadev v zvezi z umestitvijo kmetov v prihransko verigo. Tu je treba izpostaviti pomen eh, sutov, eh, vino, potem so tu tudi sadje in zelenjava, schema šolskega mleka, s tem vsem je treba nadaljevati, tudi kar zadeva obladovanje tvegan, mislim, da potrebujemo močan program, delno smo z omnibusom to že rešili, skratka potrebujemo močno vlogo za kmete v prehranski verigi in treba je tudi izpostaviti vprašanje trga mleka, to je ključni izziv in mislim, da tu vendarle velja premisliti o tem, kako prostovoljne panožne sporazume spodbujati. V zadnjih letih se namreč na tem področju ni prav veliko zgodilo, kljub samo. Menim tudi, da potrebujemo premislek o načinu, kako izboljšati mehanizme za obvladovanje kriz. Načelo letnega načrtovanja moramo tu izuzeti in mislim, da potrebujemo neko možnost, da prenašamo ta krizni proračun iz leta v leto, da na ta način počasi lahko raste ta sklad za potrebe intervencije v kriznih razmerah. Naj potem tudi povem, kako zelo pomembni so trgovinski sporazumi za kmetijstvo. Ti morajo biti ne le svobodni, ampak tudi pošteni in kmetijstvo predvsem ne moremo siliti v to, da odpirajo trge. Mm, tam, kjer to ima nobene zveze s kmetijstvom. No in potem moramo veriti, da bomo junija dobili zakonodajne predloge in potem imamo manj kot leto dni do konca tega osmega mandata in eh, vsekakor bi mislim, da lahko začeli prej z delom, da poskrbimo za to, da bo še znotraj tega mandata Evropskega parlamenta prišlo do rešitve oziroma odločitve. Tako, kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, to so ključni povdarki mojega poročila. Po eni strani bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so mi pomagali v zadnjih tednih in eh, ki so sodelovali s svojimi prispevki, smo na ta način prišli do tega predloga poročila. Hvala tudi vsem poročevalcem v Senci in eh, seveda tudi sodelovcem iz sekretarjata, ki so bili v veliko pomoč in upam, da bo to pozitivno sodelovanje s kolegicami in kolegi tudi pri amantmajih teklo na ta način naprej. Vsekakor se bomo prizadevali za to, da bomo amantmaje, ki jih predlagate, v čim večji meri vključili v besedilo. Na koncu bi prosil še to, da se držimo tega temeljnega načela, da se ne zapletemo v tehnične podrobnosti in v tehnične rešitve, eh, da se torej držimo tega načela in da resnično poskušamo v tem poročilu govoriti o temeljnih načeljih, da si okrog tega ustvarimo mnenje, delo, kar zadeva tehnične podrobnosti, pa si potem prišparjamo za naslednje mesece, torej ko nas čakajo zakonodajni predlogi s tem v zvezi. Hvala lepa. Hvala lepa. Dobili boste besedo potem še na koncu, ob koncu razprave. 30 prošen za besedo je. Torej predlagam najprej poročevalci v senci, potem koordinatori, vsak po dve minuti, potem pa ostali vsak po minuto. Najprej gospa Aguilera kot prva, dve minuti. E, čas ne bo predvajan na ekranu, tako da 10 minut pred vam, 10 sekund pred vam poteče čas, bom začel mahati s kladivcem, tako da gledajte malo v mojo smer, prosim. Hvala za besedo, predsedujoči. Ampak se ne udarite po meni, drugače se mi pa zdi čisto prav. Ogromno smo že govorili o tem sporočilu. Vemo, da danes tudi poteka sestanek odbora, ki se ukvarja s pesticidi. Zato bo morala tudi hitreje zapustiti današnjo zasedanje. Tako da se vam že upravičujem naprej. Sicer se ne bom sedaj spustila vse podrobnosti tega poročila, ampak bom omenila samo določene vidike. Samemu poročevalcu bi želela povedati, da je opravil dobro delo. Sedaj pa moramo imeti na voljo dovolj časa, da imamo poglobljeno razpravo tako o poročilu, kako o sporočilu komisije in da predstavimo tudi vse ustrezne predloge sprememb. Samo sporočilo je seveda zelo tehnične narave, zato bo tudi naša razprava tehnično obarvana, pa vseeno moramo podati tudi določene politične usmeritve. Polit Tična sporočila morajo biti jasne, sicer da nismo za nove pristope na področju sofinanciranja. Nočemo tudi dodatnih pogojev. Vsi vemo, da je načrtovanje zelo zahtevno da imamo sedaj dva stebra. Pri prvem stebru imamo financiranje strani Evropske unije, potem pa drugi steber, kjer vlada sofinanciranje. Glede novega modela pa imam tudi določene dvome. Se bom pa sedaj osredotočila na določena ključna vprašanja. Omenili ste ozelenitev. Ta zelena komponenta mora biti zelo jasna v samem sporočilu. To mora biti tudi celotni cilj Evropske unije. Potem pa še zgornja omejitev. Država članice ne smejo biti odgovorne za določitev zgornje omejitve, cappinga. Na tem področju potrebujemo evropske predpise. Potem pa še krizna rezerva, treba jo je izboljšati in to je seveda še vedno odprto vprašanje. Bardzo dziękuję. Ja mam taką prośbę, abyś... Najlepsze chwale. Mam prośnię. Da se kar ognemo raznih e, pohval in e, drugih uljudnostnih fraz in da se lotimo kar takoj vsebine. Gospod Nikolsen, hvala lepa. Gospod Agnew skuša prekiniti moj govor, vidim. No, kot prvo naj povem, da si zaslužil zahvalo gospod Dorfman za delo na, na tem, ker je uložil veliko dela v to in pripravil ta dokument v tako kratkem času in, in to, tu mu je uspelo pripraviti res eh, zelo celovit dokument. No, najtežje vprašanje in eh, verjetno ne boste presenečeni, da bom ustrajal eh, na tem. Namreč vse to smo že videli in doživeli. Zadnji krat, ko smo se šli reformo SKP, je bil prav tako proračun ključnega pomena. Se pravi, koliko denarja bo dejansko šlo v SKP. Resnica je takšna, predsednik in gospod Orfman to ve še predobro. Vsak drug vidik Evrope si seveda želi prisvojiti nekaj denarja iz SKP, ja, kaj je to edini vir, ki ga vidijo. In to je problem, ki je zdaj še hujši dan danes zaradi negotovosti okrog izstopa Združenega kraljestva in eh, kar zadeva torej proračun SKP. In moram reči, da nisem nič kaj ponosen na to, ampak žal, takšna je realnost. No, ljudje, ki pa se ukvarjajo s kmetijstvom in to, to je nekaj, kar se bo dogajalo tudi daleč v prihodnost, tudi po, po koncu našega mandata. Mene več ne bo tu. To je sicer apsolutna resnica, ampak tisti, ki bodo oziroma boste tu, morate biti odločeni, da se boste borili za ta proračun za kmetijstvo. To je poanta vsega. Če denarja ni v proračunu, potem si ga ne morete izmisliti, če tudi imate najboljše namere in namene. Rezultatov ne bo, če denarja ne bo. Vsekakor pozdravljam to, da se tu osredotočamo na inovacije in vsekakor menim, da je to dober način, eh, kako bi komisija lahko zadeve popeljala naprej. Prav tako pa me skrbi možnost, da države članice preprosto lahko eh, izkoristijo to priložnost in se jim eh, zmeša s tem prekomernim izvajanjem evropskih, evropske zakonodaje. Tako da mislim, da je treba jasno povedati, kaj pričakujemo od države članice. In komisija mora jasno povedati, kako se bosta prvi in drugi stebr povezovala v novi SKP in poskrbeti moramo za ločene ovojnice za prvi in drugi stebr. Še predobro vemo, da je trenutni drugi stebr bistveno bolj kompleksen od prvega in eh, te kompleksnosti ne želimo naprej. Toliko za enkrat. Tako bi povedal še marsikaj, ampak ne bo dovolj. hvala. E, še enkrat prosim, da se ognete uljudnostim. E, gospa Mlinar, ja, tudi jaz bi se rada najlepše zahvalila Herbertu Dofmanu za, za to zelo vseobsežno poročilo, ki je zelo jasno strukturirano in e, ki pomaga pri poenostavitvi SKP. Mislim, da se s tem vsi lahko strinjamo. Poenostavitve torej ja, pravila de minimis je potrebno predelati, zagotoviti nekaj več manevrskega prostora, tudi to je ključnega pomena po mojem mnenju. Eh, kar zadeva proračun, se absolutno strinjam s tem, kar je dejal Jim Nicholson pred menoj, kajti resnično ne vem, ali lahko ohranimo ta proračun. Kar zadeva eh, kmetijske gospodarstva, govorajo o malih, eh, mislim, da je treba sem dodati še srednje velike kmetije, To, kar tudi pogrešam v tem poročilu, je gozdarstvo in bioekonomija. Morda bi to morali obravnavati skupaj s točko 16, kjer je govora o kmečkem turizmu. Eh, mene vedno znova skrbi mm, to, kar imamo tu v drugem bloku, se pravi Evropska strategija za področje beljakovin. Eh, vezana plačila so ključna. Nemčija je edina, ki nima več vezanih plačil in eh, če tu izhajamo iz uredbe Omnibus pri površinah s posebnim ekološkim pomenom in če naj ne bi več dovolili eh, pridelave beljakovinskih polščin, smo v težavah. Eh, prostovoljne zgornje meje so po mojem mnenju smiselne. Druga stvar pa je ta, da seveda zdaj v okviru uredbe Omnibus imamo že marsikatero podlago, ki jo pa moramo sedaj uveljavljati naprej in predvsem zagotoviti učinkovito prehodno obdobje do uvedbe nove kmetijske politike. To je zelo pomembno. Mislim, da potrebujemo prehodno ureditev. Nasplošno torej, kar zadeva sud, se lahko kar strinjam s tem, kar je predlagano, kar pa zadeva ostale manj maje, pa bodo ti seveda prišli na vrsto.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 zelo konkreten. Mislim, da tu potrebujemo konkretne ukrepe za prihodkovno podporo. Tu ne govorimo o ničemer v tem poročilu, prav tako ni govora o kakršnikoli podpori za ženske v kmetijstvu ali za ukrepe za zaščito pred ekstremnimi nihanji cen. No, tu je govora tudi o prostovoljnih panožnih sporazumih. To se je izkazalo za totalno zgrešeno idejo na področju mleka. Tako da mislim, da moramo zdaj postati bistveno bolj drzni, eh, da bodo naši predlogi poskrbeli za to, da bomo v prihodnosti imeli dejavne kmete in eh, kmetice. Hvala lepa, gospod Pajc. Hvala lepa. Zanima me, kako izgleda proračun za naslednje obdobje, če pač ne vemo, koliko kmetijstvo prispeva k podnebnim spremembam, bioraznolikosti in kohranjeno delovnih mest. Če tega ne bomo razložili, potem bo težko ohraniti tak proračun. Konkretno mi manjka referenca na podeželje na več mestih. Mislim, da moramo podeželje veliko bolj izpostaviti, zato da bomo lahko razložili, zakaj se sredstva uporabljajo in zakaj je to v skupno dobro. In potem gremo od zadaj naprej. 25. odstavek. Tukaj smo drugačnega mnenja. Mnenja sem, da bi morali evropska sredstva uporabljati za to, da bi zagotovili prehransko soverenost v Evropi, da bi zagotovili varnost oskrbe s hrano v Evropi evropska sredstva niso tu zato, da bi bili globalno dejavni. Obratno pa bi živila, ki jih uvažamo v EU, morala izpolnevati enake standarde, kot jih imamo mi v Evropi. Naprimer jajca z reje kletkah, ki jih tudi veliko uvažamo. Mislim, da moramo torej potem tudi zasebnim zavarovalniškim koncernom olajšati zavarovanje na kmetijskem področju. Tukaj se dogaja, da zasedna podjetja imajo dobiček z javnimi sredstvi. To se mi ni zdi dobro. Tukaj potrebujemo nov pristop. Potem pa je, kar se tiče pomankanja sredstev, ki jih imamo za okoljske ukrepe in za podporo bioraznovrstnosti in tako dalje, bi se mi zdela zavezujoča kvota dobra, naprimer 30 odstotkov vsaj. 16. točka tukaj pa mi manjka neposredno trženje, neposredna podpora kmetom, ki svoje proizvode neposredno ponujejo potrošnikom, turistični panogi ali javnim kuhinjam. To bi rad pripomnil, mislim, da bi to bilo lahko pomembno tudi, kar se tiče tržne moči kmeta, ki jo ima, kar se tiče trgovca in še zadnja točka, možnost za večjo degresijo. To bi moralo biti obvezojoče, ne pa samo možnost in potem omejitev posod enaka, kajti povsod moramo davkoplačevalcem razlagati, zakaj dobivajo določene kmetije 100 tisoč eh, evrov, s to omejitvijo bi potem se bolje uredili. Imamo pa dobro podlago za pogovor z gospodom Dorfmanom. Hvala lepa za ta osnutek, kaj ti je dober. Hvala. Pan Solo, no, rzeczywiście przed... Grazie Presidente. Gospod Zulo, hvala lepa. Ja, poročilo kolega Dorfmana se mi zdi zelo uravnoteženo, ampak eh, tudi jaz eh, naj kar takoj izpostavim tisti ampak, kar zadeva mm, politična načela, ki jih je potrebno s tem poročilom zavarovati. V prvi vrsti menim, da je zelo zaskrbljoč ta nov model, ta New Delivery Model, kajti kljub eh, zagotovilom komisije mislim, da torej predstavlja resnično tveganje, da lahko pride do ponovne nacionalizacije kmetijske politike in da državam članicam damo prekomerni nadzor nad teritorijalno politiko onkraj tistega, kar bi moral biti naš skupen eh, cilj. Torej, če govorimo o SKP, je jasno, da potrebujemo jasne skupne cilje. In pomembno je, da te mehanizme, če jih prepustimo svobodnemu trgu, lahko privedejo do nelojalne konkurence in eh, to potem pomeni nekaj negativnega za celoten sektor. Tako da z tega vidika menim, da je potrebno veliko pozornost nameniti konceptu eksterne konvergenčnosti. Zdaj, če govorimo o skupni politiki, seveda ne moremo mimo dejstva, da treba poštevati strošek eh, dela in pa življenjske stroške v posameznih državah in ne moramo poskrbeti za to, da ne ustvarjamo ponovno novih politik, ki pomenijo nelojalno konferenco. Prav tako je po našem mnenju pomembno uvesti mehanizme, ki zagotavljajo premije in podporo tistim gospodarstvom, ki dajo z socialnega vidika, z ekonomskega vidika in tudi z okoljskega vidika nekaj pozitivnega svojemu okolju. Torej, potrebujemo nekakšen postopen, progresiven pristop k eh, podpori in to velja tudi za vprašanje dragih zemljišč, kar pa seveda pomeni težak vstop v sektor. Gospod Vazon, hvala lepa. E, to sporočilo komisije seveda začenja razpravo o SKP za obdobje do leta 2024. Zakaj smo to tako zelo težko pričakovali, kajti če pogledamo eh, programske izhodišča prejšnjega SKP, mislim, da smo lahko kar jasni, da ne bo nobenega dogovora do konca našega mandata. Mislim, da to mm, eh, pomeni, da si komisija želi čim krajšega časa za razpravo, da nam lahko usili svoja stališča. Pomembno je, da naše države lahko zasledujejo interese eh, kmetov in predvsem je potrebno državam članicam dati eh, več fleksibilnosti eh, in definirati osnovna pravila, prav tako je pomembno, da se omeji subsidijarnost v smislu oblasti držav članic. Kot kar zadeva SKP in proračun tega treba ohraniti. Točka 10 je proti posledicam SKP, ki desetletja vodijo v koncentracijo gospodarstev in do celo nakupovanja eh, kmetijskih zemljišč strani tujcev. Gre za ultraliberalno politiko, ki je uničila 56 eh, odstotkov gospodarstva v EU in več deset odstotkov EU. Evropsko računsko sodišče tudi izpostavlja eh, neučinkovitost eh, politike zelenitve in lahko vam vsako zagotovim, da je jasno na terenu, da je ta politika neuspešna. Vaše statistike eh, vključujejo seveda tudi številne kmete, ki so v velikih težavah. Točka 25 na koncu prepoznava, da so določene težave, ki izhajajo iz komercialnih oziroma trgovinskih sporazumov, zato je pomembno imeti tu varnostne klauzule. Mislim, da potrebujemo novo SKP, ki bo resnično zagotovila eh, prehransko suverenost Evrope in eh, upoštevati je potrebno tudi razvoj eh, naših panok in potrebujemo takšno kmetijsko politiko, ki bo eh, kmetom omogočila dostojno življenje in Eh, ki bo telovala v službi kmetov in potrošnikov. Toliko o drugem eh, poglavju, ki ste ga pozabili. Mislim, da moramo na prvo mesto postaviti kmeta in vprašanje je, ali je Evropska unija za to pripravljena, po mojem mnenju ne. Gospod Donte. Hvala. To poročilo nas opominja, da SKP ostaja politika namenjena dohodkovni podpori kmetom. Gre za politiko, ki je v osnovi ekonomska, tega ne smemo pozabiti. Dejstvo, da hočemo uveljaviti novo strategijo, ne sme pomeniti, da pozabimo na načelo pogojevanja eh, in to mora biti tema za vse evropske kmete in ne smemo omogočiti različnih pristopov med državami članicami. Če ne, takoj izkrivljamo konkurenco. Prav tako je treba ohraniti integriteto prvega stebra in stebre, prvi steber omejiti na 30 odstotkov financiranja, tako kot je bilo zdaj za zelenitev. Vsekakor smo lahko še bolj pragmatični, kot smo bili pri zelenitvi in poskušamo na nek način eh, združiti vprašanje kmetijstva in okolja z vsemi možnimi sistemi. Eh, certificiranja, ki jih imamo v naših državah. Eh, inteligentno kmetijstvo, pametno kmetijstvo, eh, biopridelava, organska pridelava in tako naprej. In SKP mora vse te sisteme priznati. Drugi stebr SKP mora spodbujati investicije, ki so ključne za to, da se prvi stebr razvije. Naprimer, ko govorimo o tako menem preciznem kmetovanju. Kar zadeva organizacijo naravni panok tako, tu so vezana plačila sicer pokazala svojo učinkovitost, ampak eh, obenem kažejo tudi na svoje omejitve. Operativni programi na področju sada in zelenjave mislim, da lahko služijo kot zgled za druge panoge. Na koncu koncev SKP mm, ne more obstajati brez resne krizne rezerve. Mislim, da moramo predvideti reformo te krizne rezerve, da bo ta lahko dejansko operativna. Hvala lepa. Hvala, gospod Ondrijo. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, res je. Mislim, da moramo potrditi stališče eh, parlamenta. Herbertovo poročilo je zelo kakovostno in eh, dejstvo je, da je ta reforma ekonomska v osnovi. Mislim, da moramo zavarovati eh, gospodarstvo in segment gospodarstva, ki ga predstavlja kmetijstvo in kmetje. Kajti včasih pozabljamo na dejstvo, da je ravno nestanovitnost cen ključni problem kmetijstva danes in zato moramo omogočiti določeno minimalno stopno intervencije, ko trgi zatajijo in zavarovanje, sistem zavarovanj, mislim, da bi tu lahko bil zadosten. Mislim, da moramo dejansko mobilizirati orodja eh, za obredovanje kriz in da se ukvarjamo bolj z količinami kot eh, s cenami. Prav tako, mm, in tu se zahvaljujem poročevalcu, ki je omenil, krizno rezervo, mislim, da moramo spremeniti vsebino te krizne rezerve in to možnost uh, vzpostaviti na večletni ravni. Eh, zato je to ključnega pomena, da lahko imamo neko kontraciklično uh, krizno rezervo in uh, da na ta način lahko zavarujemo ta sektor. Pomembno je, da kontroliramo trge, to je ključnega pomena, če želimo ustrezno pospremiti uh, Eh, prestrukturiranje. Kmet mora imeti možnost, da sprejema tveganja, da morda spremeni eh, svoj model pridelave, če nek model ni več eh, ekonomsko upravičen. Menim, da moramo biti zelo previdni in da moramo opustiti to logiko ciljev. In poleg simbolike pa komisija mislim, da sploh ne govori več o nekih ciljih na nacionalni ravni, ampak govori o operativnih eh, ciljih. Mislim, da moramo iti onkraj kraj Eh, orodij in ukrepov, ampak eh, da se osredotočimo na cilje, ki morajo biti resnično evropski. No in še ena stvar je in sicer vprašanje zadelitve. Mislim, da poročevalec bi tu lahko bil še bolj odločen. Imamo kar nekaj eh, primerov, nedavnih primerov, ki omogočajo, da še več kmetov prepozna interes tega skupnega dobra, ki ga predstavlja ekologija. Gospod Agnew. Hvala lepa, ne smem reči hvala. Prehodna faza Brexita bi se lahko nadaljevala in nadaljevala, torej ta razprava bi morda lahko plivala tudi na nas v Britaniji. Skrbi me pojem družinska kmetija. To je subjektivno, to nič ne pomeni. Komisija bo morala opredeliti, kaj je družinske kmetije. Kako pa bodo to storili, če, bo to, če bi to naj storil ta odbor? Omejitve ste rekli, boste prepustili državam članicam. Prav, lepo in prav. Če bodo zmanjšali sote pod prvim stebrom, bodo potem to prelili v drugi steber. In pred nekaj tedni sem bil na sestanku z oborom za nadzor proračuna v parlamentu in nekdo z komisije je dejal, da samo okrog 50 odstotkov sredstev iz drugega stebra dejansko porabijo, ker so pravila tako zapletena. Rad eh, bi to našel v tem poročilu, kajti če bo toliko premoščeno v drugi stavek, potem pa se sredstvo ne bo dalo uporabljati, potem bomo vsi izgubili. Prijatelj zelene stranke je dejal, da bi morali govoriti tudi o podnebnih spremembah. Zanimalo ga bo, da so britanski, polski in ameriški znanstveniki v zadnjih tednih z uporabo GSO tehnologije proizvedli rastline, ki porabijo samo 75% vode, ki jo potrebujejo normalne rastline, da zrastejo. Tukaj pravite torej podnebne spremembe, običajno pomenijo samo katastrofe. No, imate odgovor. Znanstveniki so to storili, vem, niso bili iz Francije, Nemčije ali Avstrije, ampak vseeno pravili so delo, kaj boste storili, boste skušali sprejeti to tehnologijo in čestitati znanstvenikom ali pa se boste še vedno upirali. Hvala lepa, gospod Hojzning. Ich weiß nicht, warum Herr Agnew sich immer noch zur europäischen Agrarpolitik äußert. Ne vem, zakaj še vedno govori o SKP. Sedaj bi moral govoriti o britanski kmetijski politiki, kakorkoli. Na veliko točkah moramo biti bolj jasni, gospod Dorfman. Jasno se moramo odreči temu, kar po mojem mnenju komisija s svojim sporočilom v bistvu eh, želi storiti. Eh, renacionalizacija. To je renacionalizacija. Tukaj moramo biti bolj odločni. Potem moramo tudi pri tem, kaj že 10 SKP, okolje bolj izpostaviti, biti bolj odločni. Kajti jasno je, da ciljev nismo dosegli. Ne, kar se bio raznolikosti teče z SKP, pa tudi nismo uspeli znižati toplogrednih plinov. Potrebno bo imeti logiko spodbud, tako da bo z okoljem možno tudi zaslužiti moramo, tega se moramo drugače lotiti. Potem pa moramo poskrbeti tudi za to, da bomo imeli dovolj sredstev v SKP za to, da ne bo samo tu in tam kaj sredstev. Omejitve tukaj. Ne moramo reči, da naj o tem vločajo države članice, ker potem bo prišlo do razhajanja v SKP. Še ena točka, gospod Dorfman. Komisije ne moramo pozivati da bi pri mlečnem trgu kaj storili. Če bi sedaj tega komisarja pozvali, da bi pri mleku razvili tržne instrumente, to lahko pozabimo. To moramo storiti mi, kajti pri temi mleko je komisar čisto na drugi poti. Zato moramo mi kaj povedati o tem. Več moramo govoriti o SKP, ne pa toliko o globalnih trgih. To mora biti zelo jasno, da se moramo odmakniti od te izvozne strategije. Ko govorimo o trgovinski politiki, moramo tudi jasno to povedati. Ne moramo samo sklepati trgovinskih sporozumov, ki zadeva SKP. Jasni moramo biti, da mora se to tudi končati, sicer ne bo jasno in potem vezana plačila. Želim si to tudi pri bolekovinskih rastlinah. Ali, A, ali pri ovcah. Sicer nam ne bo uspelo doseči. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, zdaj pa po eno minuto, gospod Denanov. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, popolnoma se strinjam z ciljnim finančnim eh, podpiranjem družinskih kmetij. Prav tako je pomembno, da gre pomoč tistim, ki dosegajo cilje SKP, torej zaposlovanja in ki dejansko delajo v kmetijstvu, torej gre za mm, pojem aktivnega kmeta. Prav tako je treba odpraviti te zgodovinske. Eh, zgodovinska izhodišča in predvsem pomagati tistim delom našega ozemlja, ki imajo uh, otežene geografske danosti. In seveda podporo je potrebo omejiti na vzgor. Vem, da to ni enostavno, ampak eh, naši državljani so včasih res šokirani nad eh, res velikimi ekscesi na tem področju in želijo več podpore podeželju. Potem je tudi vprašanje migracij in sicer obstaja eh, ideja o tem, da se eh, spodbuja pridelava, kmetijska pridelava v državah izvora in eh, tudi spodbuja pravična trgovina. Gospa Neuhl. Hvala lepa. Tudi sama bom skoristila kratek čas za nekaj točk. Najprej. Braniti sredstva to ni cilj sam po sebi, sredstva morajo doseči cilje. Braniti moramo kmetijstvo, kolikor se le da, ampak moramo imeti jasne cilje. Druga točka. Učinki, ki smo jih dosegli sredstvi. Na različnih predstavitvah smo to že izvedeli, da pravzaprav ni pravih učinkov. Tudi prihodkovna podpora ni prinesla učinkov. Tisti, ki bi najbolj potrebovali sredstva, manjše kmetije niso dobili sredstva, večje pa, ki ga tako ne potrebujejo. In preglednost je potrebno zagotoviti. Trenutno nimamo preglednosti tudi zgodovinske reference so težko razumljive, težko je razumeti, zakaj, zakaj plačujemo po površini. To moramo spremeniti, nujno. Najpomembnejše vprašanje za vas pa je, kako zgleda s pogojevanjem v prvem stebru. Vedno govorimo o tem, da to potrebujemo, da to potrebujemo, vendar pa me zanima, kako to zgleda torej v prvem stebru. Bi naj imeli samo še polovico prvega stebra za popolnoma jasne naloge, ki jih ima kmet in jih mora spoštovati in jih nagrajujemo, torej da bo to potem prihode kmete, potem pa samo še polovica prek površin, ali bo to 70-30, torej na kakšen način bi imeli to pogojevanje v prvem stebru. Kar se mene tiče, lahko imamo tudi 100-stotno pogojevanje. Kaj ti nobenega drugega področja ni, kjer dobimo sredstva samo zato, če imamo eh, določeno površino. Tudi pri otrocih tega ne počnemo tako. Tukaj se moramo izboljšati. Omejitev na zgor pa je res potrebno storiti v državah članicah, na evropski ravni, prostite, ne v državah članicah. Lepo prosim, gledajte malce v mojo smer. Gospa Peter. Hvala, predsedujoči pohvale gospoda Dorfmana za njegovo poročilo. Stališče eh, hrvaških kmetov in strokovnih združenj je v glavnem pozitivno. A je že dobro, pravi predsednik. Seveda obstaja eh, še možnost za odpravljanje določenih pomankljivosti, ki jih je potrebno seveda rešiti do zaključne različice tega poročila, ampak mislim, da je večji podarek treba dati pomenu Eh, skupne kmetijske politike, gredeva prihodke. Prihodek v kmetijstvu je nižji od poprečnega prihodka v drugih eh, gospodarskih sektorjih, zaradi česar je poklic kmeta nezanimiv. Slabi rezultati so že jasno vidni, še posebej, ker deva poprečna starost nosilcev družinskih kmetijskih gospodarstv, kaj pomeni eh, tudi težave v smislu generacijskega prehoda. Zato je potrebno, da se upoštevajo tudi razlike v dohodkih kmetov. Treba je delati tudi na tem, da se ustrezno pristopa k kapitalu in da se poenoti obrestne mere za eh, kmetijstvo, za celotni notranji trg. V tem eh, poročilu pa gozdarstvo in eh, bioekonomija nista vključeni, čeprav to pomeni velik del prihodkov na področju podeželja in zato bi kolega Dorfana prosila, da to vključi suur tänu , et kuna äh, tulevane ee- . väga hea . Prihodni proračun bo odigral pomembno vlogo v celotnem postopku. Zato moramo biti previdni in paziti, da ne bi poškodovali in škodovali našemu skupnemu trgu. SKP mora ostati to, kar je. Smo proti renacionalizaciji in tudi potem zonanja konvergenca. To je tudi zelo pomembna tema. Ko govorimo o omejitvi na vzgor, pa moramo tudi razmisliti, kakšne so naše izkušnje vse evropskimi ukrepi. Ko skušamo, na primer, opredeliti aktivnega kmeta, to je nekaj, kar smo poskušali storiti sedaj v omnibusu, pa smo zapisali tudi da morajo države članice to opredeliti. Kar se tiče omejevanja, pa mislim, da je to razumno prepustiti državam članicam. Prvi steber in prostovoljno vezana podpora, ko govorimo o malih in srednje velikih kmetijah, je jasno, da bi morali več prožnosti nameniti točno takim kmetijam. naših odločitev ne moramo temeljiti samo na statističnih podatkih, potrebno je poskrbeti tudi za družbene politične faktore. Hvala lepa. Gospod Castro. Hvala, predsedujoči. Ja, fleksibilnost in subsidijarnost sta sicer lepe besedi, lepe besedi, ampak eh, mislim, da to lahko prevede do renacionalizacije SKP, kot so številni kolegi že izpostavili, je to nekaj, česar ne želimo kolega Herbert je upravil odlično delo, mislim, da moramo še eh, podkrepiti to njegovo delo in dejstvo, da naš odbor nikoli ne bo sprejel, da se ta New Delivery Model spremeni v bjanko menico za države članice in eh, da tveganje sofinanciranja, tveganje finančnih korektivov, eh, tveganje še večjih iskrivljanj konkurence, Eh, kaj ti kompleksnost pogosto privede do nelojalne konkurence. Vsemu temu se treba ogniti. Rad bi povedal tole. Kot je dejal kolega Dorfman, nobene možnosti ni za to, da zakonodajni predlog, ki bo predstavljen konec maja eh, tu v parlamentu, lahko prišla do konca zakonodajnega postopka še v tem mandatu. Ni variante in zato negotovost glede proračuna, Eh, pomeni eno, drugo k temu pa je, da dodajamo še negotovost glede pravil in to, to pomeni, da imamo absolutno negotovost za naše kmete in mislim, da moramo prenehati s tem, da našim eh, kmetom vse čas na ta način natikamo roge in mislim, da jim moramo dati jasen upogled v to, kaj jih čaka v prihodnosti. Gospod Artui. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rad eh, čestitev kolegu Dorfmanu eh, za ta osnutek poročila, kot ga predlaga. Mislim, da je nujno sprejeti novo SKP. Zdaj, seveda, nima smisla brez glavo hiteti. Pomembno pa je, da dovolj zgodaj vemo, kakšna bodo pravila in eh, koliko bo sredstev, da ne bo neprijetnih presenečenj januara 2021. Dejstvo pa je, da kmetje niso odvisni le od sredstev iz SKP, ampak so odvisni tudi od eh, pogajanj v mednarodnih sporazumih. In zato mislim, da je pomembno, da smo kar se da dosledni, koherentni, eh, ko gre za strategijo trgovinskih pogajanj s preostalim svetom. Kajti zakaj plačevati javne subvencije predelovalcem? Eh, govejega mesa, če jih potem sporazumi postavljamo v težave. In tako kot pri omnibusu, mislim, da je pomembno, da pravico do konkurence uskladimo tudi z možnostjo združevanja na ravni kmetov, da se na ta način lahko postavijo porob eh, živilski industriji in trgovcem. Mislim pa tudi, da je nujno poenostavljanje, kajti sam težko razlagam doma v volilni enoti, eh, zakaj je kompleksnost SKP takšna, kot je. In ko naslovniki neke politike te politike ne razumejo, potem to ni več politika. Kar zadeva proračun, upam, eh, da bodo sredstva ostala. Ampak eh, zato je treba mm, prepričati ne kmete, z njimi ne bo težav, ampak evropejce je treba prepričati, da obstaja nekakšen pakt med kmetijstvom in evropskim državljanom. Pakt, katerega namen je ohraniti našo soverenost, našo eh, prehransko neodvisnost in ohraniti tudi skupno dobro. To velja za zdravje, to velja za okolje, to velja za podnebje. In s tem v zvezi mislim, da je izredno pomembno, da evropejci razumejo povezavo SKP eh, z drugimi politikami. Dejstvo je, da SKP povezan tudi z raziskavami. Če želimo prepovedati glifozat, potrebujemo seveda nadomestne proizvode in potrebujemo sredstva za raziskave, da lahko kmetom eh, predlagamo nadomestek, če prepovemo ta ali on proizvod. No, na zadnje menim, da moramo seveda tudi poskrbeti za obladovanje kriz in predvsem eh, prispevati k eh, nekemu sistemu zavarovanj, ki ga je še potrebno definirati in spodbuditi, kot predlaga poročevalec moramo odpraviti eh, to proračunavanje na letni ravni, kar zadeva krizno obladovanje in eh, mislim, da z modelom zavarovanja to lahko eh, zagotovimo. In če zaključim, renacionalizacija SKP bi pomenila, da odozamemo smisel tem trim besedam skupna kmetijska politika. Hvala. Vse opravičujem, izjemoma sem dovolil nekaj več časa predsedniku proračune, odbor za proračun. Ampak eh, verjetno bo večkrat tudi govoril iz tega naslova. Uprit kmetijstvu na odbor za proračun. Gospod Bogovič, izvolite. Ja, se opravičujem in hvala, gospod predsednik. Eh, hvala, Herbert, za odlično osnovo za nadaljne delo. Eh, strinjam se s temi osnovnimi principi, ki govorijo o poenostavitvi, fleksibilnosti in pa tudi o pošteni razdelitvi. Tvoje izhodišča, tako kako narediti med državami, med kmeti, eh, ukinitev zgodovinskih upravičenj gredo v pravo smer, zato jih podpiram. Eh, kar se tiče ozelenitve, moramo, mislim, da jo spraviti na čim večjih površinah kmetijskih površin, priznati, kaj dobrega kmetijstvo že danes počne za okolje in te dobre prakse razširiti na čim večje površine, da se ne bodo ukrepi končni fazi izvaja samo na nekaj procentih površin. Kar se tiče eh, prehodnega obdobja bo zagotovo potrebno, ker bomo pozni, rabi pa izpostavil tri področje, za katere mislim, da so lepo navedena v postavkah eh, točkah petnajst, šestnajst in pa devetnajst. Mladi, če ne bomo mladim zagotovili prihodek, primerljiv prihodek in, in primerljivo kvaliteto življenja, pozabimo, da bodo še mladi ostali na kmetijah druga zadeva inovacije, inovacije, digitalizacija podeželja, vekolikor ne bo digitalizacije prišlo tudi iz drugih skladov na podeželje, bo tudi kmetijstvo imelo zelo slabe pogoje in pa razvoj podeželja v celoti, se pravi tudi področje eh, ostalih sektorjev kot socijala, mobilnost, socialne storitve, razpršena energetika. Se pravi, naredimo poleg pametnih mest še pametne vasi in bomo upravili svoje delo v parlamentu. posłowie, którzy idą na komisję. Tisti poslanci, ki boste člani posebnega odbora za pesticide, gospod Tarabela in gospod, oziroma gospod Olej. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči hvala. Eh, in pozdraviti moram delo Herberta Dorfmana, čeprav mislim, da moramo v odbor za kmetijstvo imeti tudi to, ta pogum, da gledamo onkraj 2020-2027. 20, 20, 20, 20 kajti ko gre za ambiciozno reformo SKP, moramo imeti možnost gledati na daljši rok e, in sicer gre za investicijo, ki se moramo predstavljati v očeh mladega kmeta za naslednjih 20-30 let. Potrebujemo pravičnejše, bolj stabilno eh, SKP z bolj jasno porazdelitvijo javnih sredstev, da na ta način zagotovimo prihodnost e, kmetov in eh, kmetic. Eh, In mislim, da to izhaja tudi iz eh, pomena razvoja podeželja. Tu so potem eh, regije. Slišali smo za poročilo kolega Gioma Kroja, eh, Grosa o prihodnosti kmetijstva, ki je pripravil zelo dobro poročilo. Ključno vprašanje tu je, kako preprečiti eh, presežke in pa pomankanja. Eh, odpravimo mlečne kvote, potem proizvajamo mleko v prahu. Cene niso bile nikoli tako nizke, kmetje imajo eh, nizke prihodke in kako to rešiti? Ja, našli bomo nove trge, pravi komisar Hogan, ampak danone, laktali se ne vem, kaj ne bi v tem prodajali v Afriko, če ne bi ponovno kanali, kolonizirali Afriko na ta način, no, kdo bo imel od tega uh, korist, multinacionalke. In potem še zadnja zdajva, zelenitev, to je treba poenostaviti in že od Martu je to že dejal. Kolega Stefan Lefol je povedal, da moramo iti od obveznosti v pogodbo, da bodo stvari eh, jasne, predvidljive, da jih bo enostavno izvajati na terenu. In s tem tudi zaključujem, gospod predsedujoči, in povem, da si bom sam zauzemal za ponovno vezanost plačil glede na enoto dela na hektar, upoštevajo celo vrsto kriterijev. Bodimo takšni kot veliki svetovni akteri, ki so manj naivni kot mi, evropejci. Hvala lepa. Gospa Dolej, hvala lepa. Bom čisto kratka, kajti kolega Jean Artui je v bistvu povedal bistvo tega, kar sem hotela povedati sama. Se pravi, Mislim, da smo si kar blizu glede številnih vprašanj. Hvala lepa tudi Herbertu Dorfmanu za to poročilo. In opozorila bi vas rada na dejstvo, da bo komisija, odbor za eh, okolje, konec aprila pripravil mnenje in tudi več usmeritev, kar zadeva prihodnjo SKP. Mislim, da moramo biti kar sedaj koherentni glede dela, ki nas čaka v odboru za kmetijstvo in v odboru. Eh, za okolje, da bo SKP jutri v službi evropejcev, ki imajo veliko nalogo, torej evropske kmetje, da zagotavljajo eh, hrano za vse svoje sodržavljane in seveda tudi celo vrsto okoljskih funkcij. Hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva okoljsko vprašanje, naj spomnim, da Evropsko sodišče v poročilu iz 12. decembra povzema, da je zelenitev SKP dodatno zapletanje eh, režima podpore kmetom brez eh, jasnega jasne dodane vrednosti za okolje. Kar zadeva poročilo, o katerem govorimo danes, obžalovanja vredno je, da gre za poročilo, ki ni dovolj odločno glede naslednjih eh, zadev. Glede problemov, s katerimi se morajo soočati kmetje je tu govora tudi o nestanovitnosti cen. Gre za krizo, kakršni še nismo bili priča. Cene so sedaj niže od eh, proizvodnih stroškov v številnih panogah in to je situacija, ki je šla mirno mimo tega poročila. In v tem kontekstu hude krize je ohranjanje neposrednih plačil seveda nujno za preprosto preživetje večine gospodarstv. To niti ni omenjeno v poročilu, enako ni izpostavljeno, da podatki, ki jih uporablja Evropska komisija, predstavljajo zastarele podatke, kajti večina jih izhaja iz časa pred krizo. STO in protitrgovinski sporazumi, to ni jasno opredeljeno kot eh, nevarnost za preživetje živinoreje, v mislih imam predvsem CETO in prihodnji Merkosur. Evropa potrebuje mehanizme za eh, zavarovanje, eh, kajti dosedanje so izredno neoperativni, to kažejo tudi sporazumi z Ukrajino, Marokom, Moldavijo in Gruzijo. Hvala lepa. Gospod Karti. Hvala lepa. Tisti, ki želimo ohraniti ali celo povečati proračun za SKP, moramo vedeti, da se bo potrebno spasti s pomankljivostimi, ki trenutno obstajajo. V poročilih kot je to, predvidujemo toleriranje razmer, ko naprimer na Irskem so poprečno plačila 17 tisoč evrov, nekatere velike kmetije pa dobijo 100 tisoč evrov. Tako da spodkopavamo pravo podlago za SKP. Kaj pa je narobe? Je vse v redu? Hvala. Če se želimo lotiti tudi podnebnih sprememb, istočasno pa povedati tudi, da bomo podprli trojinske sporozume, ko proizvodi prihajajo tudi iz druge dela sveta. Verjetno bi lahko bolj kakostno proizvajali tukaj, potem bodo na nas gledali kot na del težave preko trežitve. ne bomo kar tako reformirali SKP, če ne bomo imeli pravih ciljev in če ne bomo pripričali državljanov, da resnično dosegamo cilje. Ko bomo imeli dobre cilje, bomo lahko tudi povečali SKP. To bo bolje kot v tem trenutku. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil Herbertu Dorfmanu za poročilo. Samo splošna pripomba, kar se tiče poročila, pa tudi kar se tiče glavnih odzivov tukaj v odboru. Vedno gre za odziv na obstoječo politiko, ki je potrebno spremeniti. Potem pa tudi nek strah, da se bo SKP dramatično spremenila. Zakaj se ne maknemo, pogledamo na to z distanco, imamo bo splošno razpravo, če se si želimo z novo SKP. Tu gre za sedem let, naj vas spomnimo, da bo nekaj let trajalo, da bomo sprejeli odločitve. Tako da govorimo torej o tem, kar se bo dogajalo čez deset let. Svet se spremine. Najprej potrebujemo splošno dobro razpravo, kateri so cilji in katere stvari želimo doseči z SKP, ne pa da sedaj govorimo o stebrih, modulacijah, prostovoljni vezani podpori. Vse to so instrumenti. Kaj pa si želimo? Kakšni so cilji? Zame je dvoje pomembno, dva jasna cilja. Prvič, povečati konkurenčnost kmeta. V tem trenutku veliko kmetov uporablja neposredno podporo na površino za preživetje. Ne investirajo tega v svoje kmetije, da bi imeli eh, kmetije, ki bodo dobro delovali v prihodnosti. Lahko bi torej povišali de minimis pravilo, torej ko govorimo o mehanizmu za krizno rezervo, tukaj moramo biti bolj pametni, upoštevati druge zadeve. Naj investirajo v inovacije, v boljše trgovinske sporazume, bomo bolje organizirani, tako da bomo manj odvisni od upravnih zmogljivosti. Potem pa moramo razmisliti tudi o tem, kako bi kmetijski sektor lahko bolje deloval, zato da bi lahko dosegli, naprimer, cilje varovanja podnebja, včasih lahko trg. Zagotovi dodatna sredstva, sicer pa potrebujemo sredstva SKP. Uh, thank you very much uh, and uh, thanks to. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Dofmanu za vse upravljeno delo. Naj se zahvalim tudi svoji materi, ker me je rodila, ker se že zahvaljujemo vsem. Kaj želimo doseči? Na koncu, če bo ta postopek zaživel, bomo idealno dosegli to, da bodo raje kmetovali, da bo več kmetov kaj pa moramo storiti za to, da bodo dobili pošteno ceno za to, kar proizvajajo. Ne samo zato, da bodo lahko preživeli, temveč zato, da bo tudi njihovo mentalno zdravje vzdržalo pod pritiski, s katerimi se soočajo, da bi delali za nič. To ni dobro za ljudi. Poštena razdelitev sredstva SKP, to moramo doseči, ker v tem trenutku tega nimamo. Tega gotovo ni na irskem. Potem pa tudi, kar se tiče no, sistem, pravnega sistema za kmete, ko jim plačujemo, pa ne se gre za boj proti podnebnim spremembam, bioraznovrstnost in tako dalje. Če bomo to storili, potem bomo dosegali dodatne prihodke za kmeti. Govorimo o obnavljeno generaciji. V nobenem drugem poklicu jim ne bi zastavili vprašanja, zakaj pa se ne lotite česa drugega, greste na investicijske panoge, ker boste potrebovali manj sredstev, pa ne se gre za frizarje, ne se gre za tesarje sobo, pleskarje, karkoli že, tega jim ne zastavljamo. Nudimo jim pa prihodke. Kaj moramo doseči za obnovo generacij? V tem trenutku skušamo nadomestiti tiste, ki se upokojujejo. Skušamo petiniti mlade kmete. Potrebujemo sredstva za ljudi, da bomo pritegnili mlade kmete. Veliko dobrih stvari je v poročilu, kar se tiče pregleda zgodovinskih plačil, dobro je slišati, da bomo imeli bolj ciljno podporo za manjše kmetije. Potem pa je del poročila, kjer sem pa usupal, malo zmeden, e, govorimo o globalni trgovini. Gospod Ribeiro, pravi predsednik, tu mi ustvarjamo težavo vsak dan, ko ustvarjamo te trgovinske sporozume. Torej, potrebno jih je prenehati podpisovati te trgovinske sporozume, ki škodujejo kmetom. Hvala lepa. Ribeiro. Hvala lepa. Naj povem tole, kar se tiče kmetijskih proizvodov, izkoriščene le teh. Tukaj moramo zagotoviti socialno kohezijo, okoljsko kohezijo pa tudi teritorijalno. Potrebno je zagoditi ohranjanje kmetijskih dejavnosti. Počasi se premikamo k neposrednemu plačilu po državah članicah. Kar precejšnje razlike obstajajo med revnejšimi in bogatejšimi državami članicami. Kar se tiče zgodovinskih referenc, tukaj mislim, da moramo to bolje preveriti. Po prehodnem obdobju bi se to šele moralo spremeniti. Seveda moramo zagotoviti lažji dostop in prehod med generacijami. Mlade kmete moramo pritegniti. Prav tako moramo imeti svežne za nujne razmere, neodvisno prvega in drugega stebra, na primer za mlečni sektor kar se tiče izkoriščanja posebnih možnosti, pa bi to morali prepuščati državam članicam. Sem pa seveda za evropsko kmetijsko politiko. Proizvodi iz tretjih držav pa morajo biti dovoljeni le, če zadoščajo našim standardom. Pogrešam pa tudi omembo programa POZEJ, gospod Dorfman, v vašem poročilu. Zelo pomembno je omeniti tudi najbolj oddaljene regije. Poštevati je treba to, kar je odbor Agri že povedal, kar se tiče naslednjega finančnega okvira. Potrebno je omenjati tudi posej. Upam, da bodo naše pripombe zajete in da bomo to sprejeli z veliko večino. SKP ne smemo preveč spreminjati, prav veliko časa za reforme tudi ni potrebno je zagotoviti varstvo podnebja in manj upravnih bremen. Gospod Bove. Ja, ne bom na novo oziroma ponavljal govora o prehanski suverenosti ali o trgovini in tako naprej. Povedal bi par stvari, o kateri še ni bilo govora. Najprej proračun in kmetijska politika. Velika nevarnost danes, kot jo vidim, je, da bomo imeli zelo lepe predloge, s katerimi se strinjam, ker so bili predlagani že en mandat nazaj in sicer gre za določanje zgornje meje eh, podpore. Ampak, ko nam komisija danes govori o zgornji meji pomoči, vidimo za vsem skupaj zmanjšanje obsega pomoči, zmanjšanje obsega SKP, tako da tu gre ne gre za boljšo porazdelitev, ampak gre za okrnitev SKP, tako da vemo, kam prostat se moli. Potem, ko je bilo govora o porazdelitvi med državami članicami in neposredna pomoč v prvem stebru, če pogledamo pravila takšna, kot so, bo trajalo 30 let, preden bomo imeli neko jasno porazdelitev med eh, kmeti eh, Zahodne in Vzhodne Evrope. Naš cilj mora biti harmonizacija v največ desetih letih, ko gre za pomoč mm, na Zahodu in Vzhodu, kajti sicer ustvarjamo krizo znotraj Evropske unije. To torej so ključni elementi. In še ena zadeva, konjunkturne naravne, kako vzpostaviti in ohranjati krizne pomoči, če pa vemo, da je že tako ali tako veliko težav, pomislimo na mleko, eh, ki bodo v mesecu ali dveh eh, pomenile zopet nove države. Imamo res eh, neverjetne probleme in mislim, da potrebujemo neko res temeljito razpravo, ampak ne, da, ne brez tega, da bi najprej na proračunski ravni imeli jasno zagotovilo, kar zadeva ohranjanje. Eh, podpore. Skrbi me ne toliko parlament, ampak države članice. Hvala lepa. Hvala za besedo. Sama bi se rada zahvalila poročevalcu. Po mojem mnenju je opravil res izjemno delo. Ne bom se ponavljala, ampak vseeno se moram navezati na to, kar smo še slišali v tej godi razprave. In sicer, da nimamo na voljo dovolj časa za temeljito razpravo posebej objavi tega sporočila komisije. Samo pa tudi mislim, da bi v našem odboru mi morali imeti tudi možnost, da podpremo tehnologije in inovacije na podeželju. Povezana celovit, povezano kmetovanje je zelo pomembno in mislim, da ga nismo najbolje priznali, se pravi, gre za sonaravno kmetijstvo in mislim, da bi morali to tudi vključiti v našo delo. E Hvala za besedo. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za to dobro poročilo. Komisija je predlagala nov izvedbeni model, ki ga je tudi uh, poročevalec Dorfman vključil v samo poročilo in sicer gre za ponovno malo drugačno razmitev pristojnosti na tem področju, ampak vseeno mislim, da državam članicam ne bi smeli odvzeti pristojnosti pri tem izvedbenem modelu, zlasti kar zadeva poenostavitev Poleg tega je treba še naprej zasledovati cilje zunanje konvergenčnosti. Treba tudi povedati, da se prvi in drugi steber med sabo razlikujeta in morata biti tudi neodvisna glede zgornje omejitve. Treba pa je tudi dobro upravljati s trgi, moramo imeti tudi ustrezne ukrepe za zaizitev kriz. V ta namen pa potrebujemo tudi ustrezno rezervo vo, tako da bomo lahko zaustavili takšne morebitne krize. Poleg tega pa je treba tudi okrepiti samo mlekarstvo v enotnem trgu Evropske unije. Poročevalcu pa bomo seveda pomagali pri njegovem delu. Hvala za besedo. Moram povedati, da zelo cenimo delo poročevalca, pa tudi vseh poročevalcev v senci, ampak 13. del me skrbi, govorite o neposrednih plačilih, ki naj bi se določile na takšen način, da se upoštevajo tudi posebne okoliščine države članice in tudi proizvodni stroški. Sam prihajam iz vzhodne Evrope in moram tudi povedati, da trpimo predvsem zato, ker smo prijeli veliko manjša neposredna plačila, kakor države iz Zahodne Evrope, kljub temu, da moramo imeti enake pokoje na enotnem trgu. Vsa ta plačila se morajo poenotiti, sicer je res potrebno poštevati določene razlike med državami in članicami, ampak po letu 2020 ne smemo imeti tako velikih razlik glede plačil na Zahodu in vzhodu Evropske unije. Morda se s tem ne strinjajo vsi kmeti, ampak vsa mislim, da je treba povezati plačila z samo proizvodnjo na kmetiji. Vedno govorimo o tem, da se za kmetijstvo porabi preveč denarja in če bi ustvarili to povezavo, bi tudi te razprave izginile. Na koncu pa bi želel tudi nekaj povedati glede samega proračuna. No, če si naročite zrezek v restauraciji in zanj plačate 20 evrov, plačate toliko, ker pač se ogromno proračuna nameni v kmetijstvo. V prihodnosti pa bomo plačali za zrezek recimo 50 evrov, ker pa bo šel proračun v migracijo ali pa bomo pravzaprav živeli uvožene zrezke. Povedal bom troje, najprej moram povedati, da sem res vesel, da govorimo o novem izvedbenem modelu, ampak zanima me, ali lahko to izvajamo v tako različnih državah, članicah, potem pa še zgornja omejitev, to, kar ste predlagali, je zelo pomembno. Zlasti je treba tukaj počštevati še načelo degresivnosti, recimo majhno gospodarstvo na Bavarskem je morda v primerjavi z ostalimi kmetijskimi gospodarstvi Evropske unije relativno veliko. Se pravi, to je res zelo relativno. In mislim, da morajo države članice biti tiste, ki določijo to zgornjo mejo, ne pa Evropska unija, potem pa še prehodna obdobja in prehodni predpisi, ti so potrebni za gotovo načrtovanje. Sam mislim, da bi bilo smiselno podaljšati omnibus. Na takšen način bi tudi zagotovili več stabilnosti v kmetijstvu. Ja Hvala za besedo, predsedojoči. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za to dobro poročilo govorite o prihodkih kmetov. To je, je tudi poročevalec Dorfman zelo dobro upošteval v samem poročilu. Bi pa želela izboljšati nekaj v drugem delu, ko govorite o drugem in tretjem. Prvem in drugem stebru tukaj poročevalec pravi, da je treba upoštevati še posebne danosti v državah članicah, ampak če se usmerimo samo v prvi stebr, v neposredna plačila, pa obstajajo tudi bistvene razlike Mislim, da je treba spodbujati mlade kmete in aktivne kmete. Potem pa ste omenili še gospodarstvo in bioekonomijo, ampak ne preveč. To je tudi zelo pomembno za številne kmete kot vir prihodka. Gospodarstvo in biogospodarstvo namreč.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 tako da mladi sploh nimajo več možnosti, da dostopajo do podeželja in do zemljišč. Zato je treba najti neko ravnotežje med subvencijami in dejansko proizvodnjo na kmetijskem gospodarstvu, tako da bomo lahko na takšen način tudi ustvarili nova delovna mesta. Sicer imamo na enotnem trgu enotne predpise, ki jih je treba tudi upoštevati. Poleg tega pa se kmetje soočajo tudi s podobnimi izzivi, recimo podnebne spremembe, bolezni. Romunija, Bolgarija in še ostale sosednje države si ne morejo razložiti tako bistvenih razlik pri subvencijah, kljub temu, da se soočamo z podobnimi izzivi, ki sem jih pravkar tudi omenil. In seveda enako pravno pričakujo tudi vsi kmeti Evropske unije. Hvala za besedo. Čisto na začetku bi želela povedati, da je treba kmete nagraditi in jih ne smemo uverjati pri njihovem delu. Kmetje igrajo zelo pomembno vlogo tudi pri ostalih gospodarskih panogah. Poglejmo si samo okvirno direktivo o vodah, o pticah in o habitatih. Vsi ti zakonodajni akti so zelo pomembni in kmetje tudi prispevajo k njihovi dobri izvedbi. Sicer si želimo več hrane, ampak poskrbeti moramo tudi za to, da bodo kmetje ustrezno tudi nagrajeni. Res je, obstaja določena napetost in treba je seveda vzpostaviti ravnotežje. Danes govorimo o novi SKP. Sem zato, da je več pozornosti usmerjeno k družinam. Multinacionalke bodo tako ali tako preživele in cvetele v prihodnosti, ampak moramo zagotoviti uspešni razvoj podeželja in tudi majhnih ter družinskih kmetij. Danes smo govorili o prvem in drugem stebru. V moji državi se tudi sprašujejo o tem, kaj se bo zgodilo s to povezavo in prenosom med prvim in drugim stebrom. Kot sem že dejala, kmete je treba nagraditi in ne smemo ovirati pri njihovem delu. Vse pa je treba tudi postaviti v širši kontekst. Čujem, iš tikrųjų matau, kad padarytas didelis darbas, bet e, mes tikrai. Hvala za besedo. No, poročevalec je res opravil izjemno delo. Poročilo pa je treba vseeno malo izboljšati. Sam se ogromno pogovarjam s kmeti. Sedaj jih skrbi nova težnja k ponovni nacionalizaciji SKP-ja. -ja vsi smo tudi gotovili, da obstaja ta razkorak med državami članicami, širi se in ne oži. In to vrzel je nekako treba tudi zapolniti. Tako da bomo tudi poenotili subvencije v kmetijstvu. Poleg tega bi želel tudi povedati, da ni pravzaprav dobro, da državljani vzhodne Evrope delajo kot sezonski delavci na zahodu, potem pa, ko pridajo domov, si spoh ne morejo prevoščiti hrane. Se pravi, govorim o tem velikem razkoraku, ki ga je treba premustiti. Potem pa tudi 13. točka v samem poročilu ne odraža realnosti in jo je treba popraviti. Če že imamo enake pogoje, treba tudi zapisati, kako bomo te enake pogoje dosegli. Jasno in glasno pa moramo tudi povedati, da bomo z poro kmetom okrepili tudi naše potrošnike. Gospa podpredsedujoča, gospa Zvana. Aprecieze efortul de puse de domnul Dorfman. Uh, Hvala za besedo. Tudi sama bi se rada zahvalila Herbertu Dorfmanu za zelo dobro poročilo. Se pa strinjam s tem, kar ste dejali o neposrednih plačilih, ki morajo biti uravnotežena, tako da bomo na takšen način tudi premostili vse socialne in ekonomske razlike. Ta plačila je treba razdeliti na pošten način med vse države članice. Treba pa je tudi omeniti dejstvo, da se Evropska unija sooča z staranjem prebivalstva, zlasti staranjem prebivalstva na podeželju. Zato je treba poskrbeti za generacijsko pomladitev, treba je spujati mlade, to je tudi prioriteta SKP-ja po letu 2020. Generacijska pomladitev še ni bila dosežena, kar pa tudi negativno vpliva na ostale gospodarske panoge mislim, da moramo spostaviti nove preproste inštrumente, s katerimi bomo pritegnili mlade na podeželje. Ti mladi bodo posodobili kmetije oziroma bodo ustanovili nove kmetije. Kmetije pa je treba tudi prilagoditi novim tehnologijam in novim izzivom. Treba je tudi spodbujati podjetništvo in tudi inovacije, kmetijski turizem na podeželju. Na takšen način pa bomo tudi poskrbeli za razcvet podeželja, za razvoj infrastrukture in tudi za razvoj ostalih nujnih javnih storitev. Te javne storitve so nujne, kajti samo na takšen način bomo tudi pritegnili mlade, da se preselijo na podeželje. Hvala. Hvala za besedo, predsedujoči sedaj sem prisluhnila številnim različnim stališčem. Poročilo sem poslala sedmim različnim organizacijam na Irskem, pa se niso mogli zediniti o srči tega eh, poročila, zato se moramo resno lotiti celotnega dela in poročila. Poročilo bomo popolnoma spremenili, prepričana sem, potem pa se bomo lotili tudi razprav z svetom in bomo morali tudi popustiti. Zato predlagam, da smo malo bolj smotrni in razumni in da postavimo vse v ustrezen kontekst. Treba je jasno povedati, kaj mislimo z družinskim kmetovanjem. Treba povedati, da obstajajo različne oblike družinskih kmetij v Evropski uniji in velike in majhne kmetije so relativne glede na velikost v različnih državah članicah, glede zgornje omejitve. Lahko samo rečem, da ne vem, ali je to treba pravzaprav urejati na nacionalni ravni oziroma na ravni Evropske unije. Na ta vprašanja moramo odgovoriti. V zadnji reformi smo tudi mlade kmete postavili v ospredje. Morda sedaj potrebujemo tudi posebno upokojitveno schemo za starejše kmete. Kaj paš o prehranski verigi? Komisija tega ni omenila toliko v svojem sporočilu, pa bi morala. Mene pa najbolj skrbi, ko sem že na začetku povedala, da bomo to poročilo spremenili do te mere, da bo sploh neprepoznano in na takšen način sploh komisiji ne bomo posredovali nekega jasnega sporočila. To je samo moje opozorilo za vas. Pa hvala, Herbert. No, upajmo, da bo zakonodajni predlog glede prehrambene eh, verige najkasneje objavljen na aprila, tako je bilo obljubljeno. Gospod Najer iz eh, Generalne direkcije, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Res da je danes zelo pozno in uh, seveda bi želel povedati, da lahko pozdravim delo Herberta Dorfmana. Poročilo je tudi dobro izhodišče za nadaljno delo. Poročilo tudi odraža marsika, kar je bilo zapisano v sporočilu komisije iz prejšnjega novembra. Bi se pa sedaj rad navezal na novi izvedbeni model. Ta delivery model bo zajemal oba stebra SKP-ja, tako neposredna plačila v prvem stebru in razvoj potešalja v drugem stebru. In vse mora biti tudi dosledno sestavljeno, tako da bo izvedbeni model dejansko uspešen sem pa slišal številne skrbi v zvezi s tem modelom in sicer, da bi države članice ponovno prevzele pristojnost na tem področju. Potem pa ste omenili še regionalizacijo. Glede ponovne renacionalizacije bi vam lahko samo povedal, da tega ne nameravamo storiti s tem novim izvedbenim modelom. Ampak hočemo spostaviti tudi ustrezne varovalke, tako da bo vse ostalo tudi na ravni Evropske unije. Prvič namreč opažamo, da imamo skupne kazalnike za izpolnjevanje skupnih ciljev na ravni Evropske unije. In Na takšen način lahko celotno SKP tudi bolje povežemo, ampak to ni dovolj, potrebujemo še osnovne zahteve, ki jih je treba izpolniti. In to bomo tudi vključili v nov zakonodajni predlog. SKP se bo izvajala tudi na samem terenu, kar se da uspešno in to bomo tudi zagotovili s temi varovalkami. Seveda zagotovili bomo, da bo SKP skupna kmetijska politika, potem pa še pomisleki v zvezi z regionalizacijo skrbi vas, da bomo sedaj državam članicam odvzeli možnosti, da načrtujejo neposredna plačila v prvem stebru na nacionalni ravni in seveda ukrepe zaradi podeželja na zvezdni ravni, ne tega ne bomo storili, države članice lahko tukaj počnejo glede na to, kar so sedaj počele, se pravi skladno s svojimi pristojnostmi. Pri novem zakonodajnem predlogu pa bomo to ravnotežje tudi upoštevali. Ne bomo posegali v razdelitev pristojnosti v različnih državah članicah toliko o tem, sedaj pa še nekaj besed o sami vsebini. Vsi verjamemo, da je treba podpreti mlade kmete, generacijsko pomladitev, sedaj je podarek tudi na obladovanju tvegan. V zvezi s tem bi želel samo povedati, da smo že odobrili nabor urodi v drugem stebru, gre za omnibus, ki smo ga dorekli lani ta orodja za obladovanje tveganja pa se bodo tudi izpilila v prvem stebru SKP-ja. S drugimi besedami, oba stebra bosta bolj odporna na nove izzive. Pa še nekaj o novi okoljski arhitekturi, prej ste omenili ozelenitev, pa tudi računsko sodišče. V našem sporočilu komisije smo se že odzvali na zadnje poročilo računskega sodišča v zvezi z ozelenitvijo. In sicer zapisali smo, da smo potegnili vse nauke iz naših napak. Imeli bomo sedaj trislovni sistem, obvezen sistem v prvem delu, potem pa prostovoljni sistem, ki je lahko del prvega, pa tudi drugega stebra. In s to fleksibilnostjo bodo države članice lahko oblikovale okoljske ukrepe glede na svoje danosti. Na takšen način bomo tudi izboljšali uspešno delovanje SKP-ja. To je pa tudi glavna prioriteta komisije. Omenili pa ste tudi proračun, dejali ste, da potrebujemo dovolj proračunskih sredstev, sicer tega nismo omenili v sporočilu, zato tega, ker pač nočemo posegati v novi uh, večletni finančni okvir. Se pravi, treba je še počakati nekaj tednov, tako da bomo dobili nov predlog za VFO. Potem pa še nekaj besed o sami časovnici. Komisija bo sedaj predložila in sicer ob koncu maja nov zakonodajni predlog. Mi boste o poročilu glasovali 17. maja, se pravi, to je čisto primerno, kajti na takšen način bo lahko komisija tudi upoštevala samo glasovanje v Evropskem parlamentu pri našem zakonodajnem predlogu. Kot sem že dejal, treba počakati še nekaj tedno. Vsi pa veste, da bo komisar z veseljem upošteval tudi vse vaše zaključke in priporočila. Poleg tega pa sem si zabeležil tudi vse pomisleke v zvezi s prehodnim obdobjem, dejali ste, da ga potrebujemo, ko bomo imeli nove predpise za SKP, bodo države članice tokrat imele malo več časa, da bodo vse te predpise izvedle na terenu, kajti nov izvedbeni model je pač nov, kar pa tudi pomeni, da se mu bodo morale države članice tudi prilagoditi in zato bodo imele na voljo tudi več časa, več fleksibilnosti, tako da bodo dejansko lahko razumele celotne predpise in jih tudi ustrezno izvedle na terenu. Samo na takšen način bomo lahko tudi dosegli zastavljene cilje. Hvala. Hvala, gospod Dorfman. Ja, Hvala za besedo, predsedojoči. Najprej bi se vam rad zahvalil. Mislim, da je bila razprava zelo konstruktivna. Dobil sem tudi zanimive predloge in zanimiva priporočila. ne morem sedaj odgovoriti na 30 vprašanj. Poleg tega tudi zelo pozno, zato se bom na hitro odzval na današnjo razpravo. Umenili ste nov izvedbeni model. In mislim, da moramo biti odprti do njega. Ne smemo že danes dejati, da se bomo lahko izognili vsem upravnim obremenitvam z tem izvedbenim modelom. Sam si bom ta izvedbeni model zelo dobro in podrobno pogledal, tako da bom videl, ali dejansko privede do manjših obremenitev oziroma ali jih povečuje. Omenili ste tudi, da bi lahko privedel tudi do ponovne nacionalizacije in tudi to bom preučil. Glede same vsebine pa moram tudi povedati, da se ga nisem tako poudaril. Omenili ste gozdarstvo, program, posej, pa tudi čebelarstvo. To je vse zelo pomembno in upam, da mi bo uspelo to tudi vključiti v naslednje poročilo. Pripričan sem, da bom tudi dobil vaše predloge, eh, ki bodo šli v to smer. Se pravi, brez skrbi. Glede ozelenitve, se strinjam, lahko smo bolj jasni in bolj pregledni v samem poročilu sem hotel to opisati in mislim, da sem lahko tudi bolj jasen. Zato se bom tudi v ta namen potrudil. Sam nisem zapisal, da je depresivnost v pristojnosti držav članic, ki bi bile tudi potem pristojne za določanje zgornje meje. Ne, tega nisem zapisal. Omenil sem samo obveznosti glede načela degresivnosti in dejal sem, da bi države članice, po mojem mnenju, morale biti odgovorne za tako imenovani capping. Poleg tega ste seveda govorili v imenu držav članic, se pravi, eh, pričakujem tudi poglobljene razprave o mojem poročilu in sporočilu komisije v prihodnosti. Potem pa še to, kar je na koncu povedala naša kolegica iz Irske in sicer, da poročila ne smemo v celoti spremeniti. Seveda mi lahko pošljete predloge in priporočila, ampak za Margaret se popolnoma strinjam. Naš namen mora biti, da počrtamo določene elemente, iz katerih bo razvidno tudi stališče, večinsko stališče Evropskega parlamenta. Samo na takšen način bo to poročilo imelo tudi določen smisel. Z njim bomo lahko komisiji povedali, kako parlament gleda na sporočilo, ki ga je objavila lani novembra. In seveda tudi pri samem zakonodajnem predlogu bomo lahko tudi sooblikovali samo besedilo. Tako da vsega res ne bom mogel vključiti v besedilo in res se tudi nočem spustiti izgubiti v podrobnostih. Potem pa še, če so na koncu nekaj besed o sami časovnici, vsi vemo, da bo skoraj nemogoče oziroma skoraj težko izvedljivo izvesti celotno reformo v tem mandatu parlamenta. Ampak vseeno mislim, da moramo delati na zakonodajnih predlogih in morda bomo lahko ta pogajanja tudi zaključili v doglednem času. Mislim, da moramo nadaljevati z delom, kajti drugače nas v naslednjem letu res čaka preveč dela. Moj namen tudi ni bil, da vse upravimo v nekaj tednih, ampak vseeno mislim, da bi bilo dobro, da dobimo zakonodajne predloge takoj po glasovanju na plenarnem zasedanju. Se pravi, ko bomo na plenarnem zasedanju glasovali o tem poročilu. Takšna bi bila, po mojem mnenju, najbolj primerna časovnica. Prosim, če tudi meni namenite dve minuti in pol. Torej, fleksibilnost ni enako racionalizacija. Imamo uh, raznolik model kmetijstva in to seveda zahteva raznolike inštrumente. Vse to pa seveda pod nadzorom komisije, da bi ohranili načelo konkurenčnosti. Vemo, da imamo kmetis, kmetije na goratih območjih, na najbolj oddaljenih območjih in tako naprej. Torej, prvi stebr je v prvem stebru, preostalo pa še naprej vezano na, na skrižno skladnost. Če teh 30 odstotkov torej vključimo v novi model, se ne zato hranimo, mislim, da eh, če bomo imeli še vedno naprej tudi skladnost, bo to mm, razumljivo. Pomembno je, verite, inovacije služijo raznolikosti kmetijstva. Kmetijstvo, mislim, da na ta način vstopa v neko novo fazo in na, eh, na ta način bo v bistvu lažje ocenjevati stanje rastlin, eh, bolezni rastlin in tako naprej. To so zelo nove, zelo pomembne spremembe. Potem je tu še vprašanje dohodkov, menjava generacij, pomankanje mladih kmetov, to je jasno treba izpostaviti. No in na zadnje še drug problem, o katerem je treba spregovoriti. SKP ni zgolj stvar kmetov. To je nekaj, kar je tudi za potrošnike, za okolje. To je pomembno, o tem smo govorili vsi. Kar zadeva samo harmonizacijo. To je v veliki meri odvisno od uh, politične volje. Poglejmo omnibus. Uh, tvoje delo, delo desa, vse to je dalo veliko učinek. Gre za malo reformo. Omnibus je nekaj dobrega. To nam tudi olajšuje nadaljne spremembe in zato nam tudi ni treba zdaj izmišljati si novega SKP, ampak gre za to, da preprosto izpopolnimo določene sisteme in mislim, da je to tudi na nek način apel v smislu števila manjmajev. Generalna direkcija za kmetijstvo posluša naše razprave, ve, kaj si želimo, da se znajde v zakonodajnem predlogu. Vse veste, zakaj nam gre. Tako da vključite to v zakonodajni predlog. Vse veste, v kakšno smer merimo. No in seveda, naslednji parlament, naslednja Evropska komisija, naslednji naš odbor bodo morda upravili spremembe, morda pregled, morda izpopolnitev v fazi pregleda. Tudi to je lahko ustrezna rešitev. Rok za mandma je 19. marec, še enkrat hvala lepa vsem. Naj vas tudi obvestim, da 19. marca ne bo zasedanje odbora, tako da 19. marca si vzemite za izpopolnitev amandmajev, da bodo ti kar se da eh, dobri prednjih pošte gospod Dorfmanov. Eh, zasedamo pa potem 20. je tako, tako je. Torej, zaključujemo, hvala lepa. Mislim, da nam je celo uspelo nekaj časa prihraniti. Hvala lepa tudi tolmačem, hvala vsem. Lep večer. In hvala še enkrat poročevalcu in eh, vsem poročevalcem v senci in vsem stolevčem v današnji razpravi. Hvala.